Prejeli smo tudi stališče sveta v prvem branju. Prav tako smo prejeli stališče in argumente komisije, naslov pa bo unešen v današnji zapisnik. Sedaj imamo na voljo tri mesece. Ta rok začne teči jutri. V treh mesecih moramo torej to sprejeti. Če se vrnemo sedaj na dnevni red, čakajo nas razprave o primerih kršitev človekovih pravic demokracije in načel pravne države. Eno uro imamo na voljo za tri točke.